Dobro jutro, nadaljujemo. Začeli bomo z šesto točko. Gre za mnenje von. Kohezijska politika na Severnem Irskem. Upam, da imate svoje glasovalne kartice. In poročevalec dobi besedo, če želi, ne želi, zato bomo kar začeli z glasovanjem. Ste pripravljeni? predlog spremembe 3. Kdo je za? A. Je kdo proti glasovanju v svežnju? Nihče ni proti glasovanju v svežnju. Dobro, potem kar glasovanje v svežnju. To bomo glaso glasovali bomo kar elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 11 za, 1 je bil proti, sprejeto. Sedma točka. Ukvarjamo se z vprašanjem, kako nam bo uspelo pospešiti časovnico postopka razrešnice. Vsi se strinjamo, računsko sodišče komisija, tudi druge institucije, da moramo pospešiti ta postopek. Vprašanje pa je, kako vse je odvisno od letnega poročila računskega sodišča. V novembru oziroma oktobru ga običajno dobimo. Vprašanje je, kako bomo to zdaj pospešili. Sveda problem pa je tudi v svetu, kaj ti. Razrešnico dajemo na priporočilo sveta. In če priporočila ni, potem formalno ne moremo nadaljevati. To pomeni, da je svet neke vrste ovira pri tem, da bi zadevo pospešili. Zdaj se bomo ukvarjali najprej z računskim sodiščem. Vse institucije bomo povabili k besedi, vsi bodo povedali, kako menijo, da bi lahko vse skupaj pospešili. Pri komisiji je vprašanje, kdaj predložijo račune. Komisija seveda mora dobiti račune od držav članic. Gre za neke vrste krožno zgodbo, ki jo je težko prebiti. Odbor je to že večkrat poskušal doseči v različnih delovnih skupinah. Delovna skupina kolegar razrešnice ni posebej priljubljena, pa vendar redno dela, ampak eh, zdaj res veliko dobre volje in upam, da bomo tokrat bolj uspešni kot v preteklosti. Vesela sem, da je tukaj računsko sodišče in kar takoj dobite besedo. Izvolite. Gospod Gregor, se opravičujem, izvolite. Ok, I, I managed to find the right button. Uh, hvala, sem našel gumb. Dobro jutro, hvala za besedo, gospa predsednica, hvala, da ste povabili računsko sodišče na to pomembno razpravo. Povem vam lahko, da res preučujemo vse možnosti za to, da bi pospešili časovnico. Imamo nekaj indikacij, kako bi to lahko storili. Prvič, storili smo vse, kar lahko, da bo poročilo zdaj objavljeno konec septembra, v začetku oktobra na mesto novembra. To smo dosegli v zadnjih letih, prav tako smo analizirali roke v finančni uredbi ali v revidirani različici. Zagotovili smo tudi svoje mnenje in pripro, priporočali smo nekoliko krajše roke za predložitev določenih dokumentov, vključno z računi komisije. Prav tako smo poskusili razmisliti o agencijah roki tam so nekoliko daljši in računi za agencije, vključno z revizijskimi računi zasebnih organov, morajo biti predloženi. In lani smo poskusili pripraviti povzetek letnih poročil za agencije. Za prihodnje leto pa bomo pripravili eno samo poročilo za 41 eh, agencij, ne pa 41 specifičnih poročil. To bo za računsko obdobje za leto 2017. Centralizacija bo morda koristna pri postopku razrešnice. Vseeno je kar nekaj ovir, In sicer naša ocena temelji na konsolidiranih letnih računih in mi se moramo spustiti bolj v podrobnosti kot eh, zasebne revizijske hiše. Ocenjujemo tudi legalnost in regularnost, naprimer. Upam, da bo tudi komisija kaj povedala o tem, kakšna je njihova vloga. Sam želim povedati le, da moramo pripraviti izračun pokojninskih obveznosti in običajno se to zaključi maja. Še v enem elementu se razlikujemo od zasebnih organov in sicer svoje letno poročilo moramo prevesti v vse jezike EU in najbolj optimalno obdobje za prevod je avgust, zato si prizadevamo po najboljših močeh, da zagotovimo kar najboljši prevod. Vedno smo seveda pripravljeni govoriti o prilagajanju rokov ampak seveda ostati moramo razumni in realistični in upam, da bomo v prihodnosti lahko razmislili o tem, da bi še premaknili časovnico za kak eh, teden ali dva. Morda bi lahko zadevo zaključili sredi septembra v prihodnih letih. To bo morda mogoče, ampak to bo odvisno od eh, rokov in praktičnih eh, dogovorov z komisijo ključno vprašanje bo, kako bomo rešili agencije. Upam, da bomo to lahko rešili še danes. Pojavlja se strateško vprašanje za računsko sodišče in sicer želeli smo okrepiti poročanje o uspešnosti komisije in programov, ki jih izvaja komisija. Zdaj pa razmišljamo o tem, da bi pripravili poročilo o uspešnosti na ravni upravljanja v Evropski uniji. To je dodatni element. Upam, da se bo tudi to odražalo v razpravi danes. Ena od možnosti je, da bi novembra pripravili specifičen del letnega poročila, to bi vam in drugim deležnikom zagotovilo pregled nad uspešnostjo programov Evropske unije. Na začetku smo menili, da bi to mnenje ali ta del poročila prav tako bilo vključeno v razrešnico. Mi smo pripravljeni mnenje pripraviti do novembra. Hvala lepa, to je zaenkrat vse in z veseljem se bomo potem tudi odzvali tekom razprave. Hvala. Hvala, gospod Gregor. Nisem zadovoljna. Kaj se mora zgoditi za to, da bo računsko sodišče poročilo predložilo že pred poletnim odmorom? Kaj se mora zgoditi? Hvala. Kakor sem povedal, smo odvisni od dokumentov, ki jih zagotovi komisija. Če bi račune od komisije dobili 1. marca, potem bi potrebovali konsolidirane končne račune pred 30. junijem ampak seveda implicitno bi to pomenilo, da se breme preloži na komisijo. V primeru agencij, kakor sem povedal, razmišljamo o tem, da bi pripravili eno poročilo na mesto 41 specifičnih letnih poročil, ampak tukaj smo spet odvisni od roka, do katerega moramo prejeti dokumente o reviziji agencij. Zaenkrat je to začetek septembra. Če bi to lahko predstavili nekoliko prej, bi tudi to koristilo. Hvala. Torej, pri agencijah ne bo problema nekoliko skrajšati časovnice, zato da bi lahko postopek združili, to bi bilo za nas zelo koristno. Tudi agencije so tukaj, gospa Klostulins jih zastopa. In če govorimo o agencijah, vam kar zdaj dajem besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Mreža agencij zagovarja tezo, da bi pospešili postopek razrešnice, ampak, kakor ste povedali vi v svojih ovodnih besedah je treba upoštevati več različnih akterjev in mi se bolj odzivamo, nismo toliko sami dejavni. Takoj, ko bomo dobili relevantne dokumente, naprimer poročila ali prve pripombe sodišča ali vprašalnik parlamenta, bomo začeli na to odgovarjati in potem pripravljati razrešnico. Samo na eno točko vas želim opozoriti. Storitve in agencije, ki sodelujejo pri zaključku dela za specifično leto, običajno delajo že na razrešnici. To pomeni, da se lahko v kratkem času pojavi veliko dela, to bi pomenilo omejitve za agencije, ampak, kako sem povedala že na začetku, so agencije pripravljene na ta izziv in pripravljeni smo svoje delo opraviti zelo visoko kakovostno, kakor smo to storili v preteklosti. Vas vem malce bolj konkretno vprašati, kaj konkretno menite s tem, da ste pripravljeni na izziv, s čim se soočate, kakšne so ovire. Mi ciljamo na april, torej aprila bi moralo sodišče vse dobiti od vas. To ne bi smelo biti problemno. Vse zadnje gre samo za proračune v smislu upravljanja agencij. Kakor veste, finančno revizijo opravljajo zunanje revizijske službe in trenutno je v pogodbah rok 1. august. Agencije uporabljajo okvirno pogodbo, ki jo je sklenila komisija, zato da finančni del revizij daje zunanjim izvajalcem. Organi, zun, zunanje organi za revizijo imajo pač takšno časovnico, za računsko sodišče ne vem, ne vem, kaj one potrebujejo za to, da bi se lahko uskladili med delom svojih revizorjev in delom zunanjih revizorjev. To bi bilo zanimivo tudi za nas, kajti časovnica, ki je vključena v okvirno pogodbo, nekako določa, kaj je treba predložiti do kdaj. Pri nas, pri Frontexu, naprimer, kjer delam jaz, je tako, da pridajo zunani revizori februarja, potem pa nas obiščejo še enkrat junija. To bi lahko premaknili naprej. Ampak zato je treba okvirno pogodbo spremeniti. Potem pa še vprašalniki. Obstajajo različni vprašalniki, to veste, ampak eh, s parlamentom delamo na tem, da bi imeli standardizirani vprašalnik za vse agencije, kajti bolj standardizirana kot so vprašanja, hitreje bomo na ta vprašanja odgovarjali. Potem se lahko že vnaprej pripravimo na ta vprašanja in jih preprosto samo uh, rešimo oziroma na nje odgovorimo, ko vprašalnik dobimo. Če bi vprašalnik dobili naslednji teden, lahko odgovore podamo pred avgustom. V zvezi z vprašalniki problema ni. Prav tako, še enkrat, pozivamo k temu, da bi standardizirani vprašalnik združili z vprašanje glede razrešnice za preteklo leto. In še ena zadeva v zvezi z vprašanji gre za individualna vprašanja za agencije, ki se pojavijo potem, ko se objavi poročilo računskega sodišča. Če bodo poročila računskega sodišča objavljena prej, potem je tudi ta vprašanje mogoče postaviti prej mreži agencij, zato lahko potem mi prej začnemo na nje odgovarjati. Torej, tri tedne potrebujemo za to, da lahko predložimo konsolidirani dokument organu za razrešnico. Hvala. Hvala. Zdaj pa so vse oči ozrte v komisijo. Rok v okvirni pogodbi je 1 avgust. To je veliko prepozno. Zanima me, kakšne ukrepe lahko sprejmete za to, da bomo uspeli zagotoviti prenos razrešnice v leto N plus 1. Razsvetlite nas, izvolite. La, la commission est volontiers de, de travailler ensemble. Komisija bo seveda z veseljem sodelovala z vsemi različnimi partnerji, zato da bomo čim bolj pospešili postopek razrešnice in poskrbeli za upoštevene časovnice. Moramo pa predvsem najprej poskrbeti tudi za kakovost upravljenega postopka, to ima prioriteto. Lahko bi to obravnavali po različnih etapah, morda bi letošnje leto lahko spremenili postopek, to pospešili, ampak dobro je, da se pogovorimo o tem, kako bomo to izvajali dolgoročno, srednjeročno. Kar zadeva letošnje leto, naj povem, da smo Evropskemu sodišču predstavili začasne izkaze in računsko sodišče to preučuje. Seveda pa bomo izvedli vse ukrepe, zato da bomo zaključili tudi z konsolidiranimi računovodskimi izkazi do junija, tako kot je to predvideno skladno za finančno uredbo. Potem pa letno poročilo o upravljanju in uspešnosti. Evropska komisija predvideva objavo tega dokumenta do 15. junija. Vsi te dokumenti bodo na voljo Evropskega parlamenta. Dokument o uspešnosti v prvi polovici junija in na to še računovodski izkazi konec junija. Tako bo lahko odbor za proračunski nadzor že začel razpravljati o različnih dokumentih. Kar zadeva agencije in njihov okvirni sporozum oziroma dogovor, se ne bom spuščal podrobno, se nisem prejela še vseh ustreznih informacij, ampak odgovorna sem naprimer za sodelovanje z določenim številom agencij in dobila sem že nekakšno poročilo o sodelovanju z zunanjimi zasebnimi revizorji čeprav naj vse informacije ne bi bile na voljo do meseca avgusta. Bom pa skušala izvedeti, ali je to mogoče spremeniti. Vsaka agencija mora skleniti posamično pogodbo za zunanjim revizijskim izvajalcem in skladno s tem se seveda prilagaja tudi časovnica. Bomo pa videli, ali bo mogoče te roke premakniti naprej. To so ti različni vidiki, ki sem jih želela pokomentirati. Morda pa bi lahko vzpostavili tudi delovno skupino za to, da bi se pogovorili o bolj dolgoročnih rešitvah, kako bi si lahko zamislili postopek razrešnice po fazah v prihodnosti, zato da bo ta proces nekoliko krajši. Hvala. Hvala lepa. Prav tako sem si zadeve predstavljala tudi sama. Vsi ste dobrovoljni, pa vendar ne dosežemo nič. Torej, ne moramo pustiti, da zadeve spet eh, stečejo mimo brez rezultata. Lepo je, da si vsi tako prizadevate za doseganje rezultatov, ampak to ne zadostuje. Gospod Buskes, Kako bi morale teči zadeve na ravni držav članic, zato da bi vi lahko računskemu sodišču pravi čas predložili podatke? Kakšno vlogo imajo države članice pri tem, da bi skrajšali postopek razrešnice, kajti nisem posebej optimistična v zvezi z državami članicami, ampak seveda lahko poskusimo. Drugič, od sveta ni prisoten nihče, seveda ne. No, vprašanje je, ali so pri njih pripravljeni nekoliko pospešiti razrešnico. Pri njih se z naslednjim proračunom ukvarja ista skupina kot z razrešnico in niso pripravljeni prevzeti dodatnega bremena. Vsi pa vemo, da moški ne znajo upravljati več nalog hkrati. Dobro, če bi februarja dobili priporočilo, koordinatorji so dobili priporočilo, da bi v kontu glasovali, ko dobi svet priporočilo. Plenom bi potem čakal, ampak eh, nekoč bo prišlo do tega, da bomo po desni prehiteli svet in da bomo mi sprejeli odločitev pred eh, svetom. To bo vodilo do velikega spora. Morda bi sekretarjat lahko razmislil o tem, kaj se bo zgodilo, če se to zgodi, ampak čisto iskreno povedano, sem pripravljena na to, kajti tudi najlepša priporočila ne pomaga nič, če pridejo prepozno. Torej, kaj bo storil svet, če bomo mi svoj postopek razrešnice že zaključili in potem oni pripravijo svojega. Oni niso niti pol toliko natančni kot mi to, kar ugotovi svet, običajno mi ugotovimo že dolgo nazaj. Ampak dobro, lepo bi bilo, če bi svet sodeloval v pogovorih. Gospa Buskec, nekoliko več mi boste morali povedati o tem, kakšno vlogo imajo države članice, kakšne možnosti vidite za to, da bi skrajšali roke. Tudi računsko sodišče, gospod Gregor, mora povedati, kaj lahko že opravite tekom leta. Torej, zelo pomembno je, da pravi čas pridete do rezultatov, da imate konsolidirane končne račune, zato da lahko ocenite, kakšne realne možnosti imamo za skrajšanje postopkov in potem je seveda še vprašanje, kako bi lahko tudi mi v parlamentu delali hitreje. Gospod Gregor, še nekaj. Če je letno poročilo zaključeno in gre v prevod, me zanima, kaj se potem zgodi, kaj ti. Te del dela bi lahko rešili že z predhodno različico. Torej, tudi če ne bi imeli vseh jezikovnih različic na voljo. Vem, da se s tem dotikamo določenih tabujev, ampak vseeno mislim, da bi bilo vredno o tem govoriti. V zadnji razrešnici smo že govorili o tem, imeli smo kar nekaj radikalnih predlogov sprememb, ampak mislim, da moramo naprej zagotoviti ustrezen okvir, ustrezen postopek, potem pa bomo lahko prišli do ustreznih rezultatov. Najprej gospod Buskec, potem pa gospod Gregor, izvolite. Uh, li... Najlepša hvala, kar zadeva informacije strani držav članic, te so bistvenega pomena nepogrešljive, če želimo pripraviti računovodska poročila. Informacije z področja kmetijstva, uporabe kohezijskih skladov, te dobimo 15. februarja na Evropski komisiji. Včasih te informacije dobimo, potem jih lahko analiziramo in potem lahko pripravimo račune komisije. In potem, ko to pripravimo, je treba se skupaj konsolidirati tudi z dokumenti drugih institucij. Kakšen je postopek za zaključitev začasnega računa konec marca? Ta postopek je zelo kompleksen, to je zelo težko napovedati vnaprej in to dokončati vnaprej. Včasih je zelo težko doseči napredek, saj potrebujemo vse informacije strani držav članic. Sicer računovodsko poročilo Evropske komisije ne more biti zaključeno. Kljub temu pa bi želela povedati, da potem, ko dobimo vse informacije, tesno sodelujemo tudi z revizori na osnovi vseh teh informacij, ki jih imamo na voljo, zato da že lahko začnejo s pregledom. Te informacije pa na to posredujemo na računsko sodišče. Torej, informacije držav članic so bistvenega pomena in brez teh informacij ne moremo pripraviti ne računovodskega poročila komisije, ne konsolidiranega poročila. Na to pa še informacije, ki jih potrebujemo za pripravo drugih vrst poročil, sploh naprimer poročila o uspešnosti. Tudi te informacije dobivamo v tem obdobju leta. In Evropska komisija mora imeti možnost, da jih pregleda, analizira, konsolidira, pripravi različna poročila, ki jih na to potrdimo. Kar zadeva začasne račune, tukaj je situacija precej težavna. V preteklosti pa tudi letos je bilo tako, da smo prenesli rok za en mesec in letos bomo storili nekaj podobnega. Trenutno bomo zaključili s tem delom. Vse bomo naredili zato, da bomo stvari lahko sklenili do konca meseca junija. No, še eno vprašanje. Na to sem prej pozabila. Poročilo o letnih dejavnostih generalnih direktorjev, to je zelo pomembno, ampak kdaj bi jih lahko čim prej dobili. Trenutno je rok 30. junija, ampak to je seveda prepozno. Vem, da so poročila zaključena konec marca, zanima me, kdaj bi nam lahko ta poročila predložili in to čim prej, kajti to je zelo pomembno za nas, za naše delo. Lepo prosim, da nam poveste, dokdaj bi nam ta poročilo lahko predložili. The annual activity reports uh, sont Letna poročila o dejavnostih pošljemo na ta odbor 15. junija skupaj z letnim poročilom o uspešnosti in upravljanju. To je torej to poročilo, ki ga odobri komisija. Gre za nekakšen povzetek letnih dejavnosti, ukrepov, gre za celotni svežen poročil, ki je na voljo 15. junija. Ähm, zwei Wochen, also zwei Wochen Dva tedna prej to ni posebej veliko. Vprašanje je, kdaj nam lahko predložite ta poročila. Ne predstavite, predložite. Predstavitev je nekaj drugega. Tako kot sem dejala, gre za Annual Management and Performance Report. Ti dokumenti so na voljo potem, ko Evropska komisija potrdi celotni svežen in to je svežen, ki ga potrdimo najpozneje 15. junija in ta trenutek vam Evropska komisija tudi posreduje vsa ta različna poročila, ki so torej na voljo javnosti, so objavljena. Ha, Gregor, Hvala, gospod Gregor, izvolite. Hvala za besedo. Komisija je dejala, da bo NPR pripravljen do sredine junija in letna poročila do konca junija. O tem smo že govorili s komisijo. Prišlo je tudi do izmenjave mnen med eh, Lazarusom Lazarujem in komisarjem Oettingerjem. To nam bo res pomagalo, da bomo letna poročila zaključili do sredine julija. Morda bi bilo koristno predstaviti naše notranje roke za razrešnico, naprimer do konca maja. Predpostavljamo, da bodo vsa poglavja odobrena med 13. junijem in 2. julijem, je možnost za postopke pregleda in končno sprejetje poglavi v poročilu bo 12. julija. To je implicitna časovnica za to, kdaj so poglavje pripravljena na prevod. Potem imamo notranji rok za naše jezikoslovce. Do 31. avgusta mora biti poročilo prevedeno, v prvih tednih septembra pripravimo končno zasnovo, potrdimo zadnje branje poročila in ga pripravimo na objavo. To je časovnica za leto 2017. Če bo oblikovana delovna skupina, da bi uskladili časovnico, bomo seveda z veseljem pri tem sodelovali. Hvala. Hvala. Če je poročilo zaključeno 12. julija, potem je vprašanje, kaj se zgodi z korekcijami. To razumem. Ampak 12.7. bi lahko bil datum objave, kajte drugače mi do tega poročila ne moremo priti, seveda ne jemljemo nič, nič odpor od eh, računskega sodišča, to je vaše najpomembnejše delo, ampak zanima me, ali bi bilo mogoče, da bi različico objavili samo v enem jeziku, potem pa bi druge jezikovne različice predstavili kasneje, Zanima me, ali je mogoče, da bi 12. julija predstavili torej samo eno jezikovno različico, druge jezikovne različice pa kasneje. Vsi lahko to zamislite. Hvala. Mislim, da je to strateška odločitev, v kateri bi morali sodelovati vsi člani kolegija. Kakor ste dejali, bi to pomenilo, da bi prelomili nekaj tabujev v poročilih vedno zagovarjamo več odgovornosti in glede na to, da nas je zdaj v EU 28 oziroma kmalo 27, mislim, da mora poročilo biti na voljo vsem državam članicam hkrati ampak to je samo moje mišljenje. Mislim, da je treba o tem govoriti na notranji ravni z našim predsednikom in upam, da vam bomo lahko o tem kmalo povedali več. Hvala. Hvala lepa. Če bi korekcije bile potrebne in kolikor vem, so korekcije samo omejene, potem lahko seveda priložimo popravljene strani ali popravljene elemente. Ampak to vam res želim uh, dati za napot domov v razmislek, kajte drugače res ne bomo prišli nikamor več. Zdaj pa Derek, izvoli. Yeah, uh, thank you, Chair. Obviously, there, there are lots of. Uh... Hvala. Ja, očitno je v proces razrešnice obletenih veliko institucij in poleg tega imajo ob tem določeno ulogo tudi države članice. To pomeni, da se pojavijo težave na različnih stopnjah podeljevanja razrešnice. Države članice včasih težko vidijo celotno sliko. Eh, pa tudi institucije. Ne. Ena institucija lahko reče, ja, vse skupaj bomo pospešili, ampak potem so pogosto pri tem odvisni od drugih institucij, ki morajo najprej opraviti svoje delo. Zato bi bilo dobro, če bi imeli določeno tabelo, kjer bi, bili prikazani, pri, kjer bi bile prikazane različne stopnje v podeljevanju razrešnice, potem bi videli, kdo je pristojen za kaj, lažje bi videli, kje lahko pospešimo proces, kje so ovire. Eh, morda bi lahko se o tem pogovorili z drugimi institucijami. Mislim, da bi na ta način lahko videli širšo sliko in uh, lažje identificirali možnosti, kjer obstajajo um, možnosti za poenostavitve. Kolegica Ajala Sender de atender, digamos, el, el debate. Yo creo que hay. Hvala. Pozorno sem poslušala razpravo in mislim, da tukaj kroži veliko informacij. Včasih eh, se te informacije celo podvajajo. Morda bi lahko poskrbeli za racionalizacijo, tudi ko gre za dokumente, morda bi lahko poenostavili vprašalnike, kot smo to naredili v primeru agencij. No, eh, naš poročevalec, kolega Sarvama, je v svojem poročilu spet povdaril to potrebo. Morda bi lahko tudi v komisiji imeli podobno formulo, torej osna, osnovni vprašalnik, kjer bi bile zajete bistvene informacije in potem glede na posamečno leto bi upoštevali posebne značilnosti tega leta. Ali pa bi vprašalnik zajemal tekoče leto plus dve. Eh, na ta način bi lahko racionalizirali informacije, ki so nam na voljo že v mesecu juniju, ki je ključni trenutek za to, da bi lahko pospešili nekatere naše aktivnosti, reviziji in tako naprej. Se pravi, že pred poletjem bi morali nekako racionalizirati te informacije. In pa drugič. Morali bi se odločiti o tem, katere osnovne informacije so pomembne za vprašalnik, zato da bodo posamične institucije vedele eh, oziroma poznale te informacije, najprej splošne informacije, potem pa bi k temu dodali še bolj specifične informacije. Kar se pa tiče določenega pritiska za namen pospešitve procesov. Eh, no, morda bi tukaj lahko tudi od držav članic prej zahtevali določene informacije, na ta način bi komisija imela prej na razpolago te informacije. Po drugi strani pa bi te informacije imelo tudi računsko sodišče, ki eh, nekako sedaj prehaja iz tradicionalnih načinov revizije v revizije, ki bolj temelijo na rezultatih. Ma da bi se lahko z koordinatorji pogovorili o tem, ali ne bi letos usporedno z postopkom razrešnice vzpostavili nek drug postopek. Tukaj bi se osredotočili na bistvene vidike, na bolj politične vidike vprašanja nadzora in potem bi lahko lažje identificirali, kje je možno hitreje napredovati z informacijami, ki so nam že na voljo. Nekatere dokumente namreč dobimo že v prvem semestru Potem uh, imamo pa na razpolago tudi follow-up dokumente, ki lahko ponudijo v nekaterih primerjih zanimive informacije. Imamo pa tudi uh, že iste informacije v poročilo o upravljanju za tekoče leto. Tako da razmisliti moramo o tem, kje neke informacije že obstajajo, kje pa pridejo kasneje, recimo v primeru follow-upa. In potem bi morali razmisliti o tem, ali lahko že pred poletjem opravimo pomembno, pomemben delež tega dela. Es decir, si hay que añadir eh, o detectar, digamos, algunos errores que hay que corregir, etcétera, pero siempre. Um, no in potem v drugem delu bi lahko potem lažje identificirali tista področja, ki so bolj problematična. Uh, morda bi lahko imeli takšen paralelni postopek, eh, do teh informacij bi potem lahko dostopali koordinatorji. To bi se mi zdela dobra možnost. Kaj ti? Jaz sem želela eh, predlagati bolj enostavno vajo, ne da bi pri tem izgubili eh, vso strogost in pozornost. Ampak zdi se mi, da bi morali poenostaviti te postopke, zato da se ne bodo informacije podvajevale. Eh, vemo, da pogosto informacije v določenih institucijah že uh, obstajajo, ampak vse upletene strani ne morejo dostopati do teh. voluntad que han manifestado y que han expresado todos. Y en el caso del Consejo existe mm, en paralelo el. V svetu tako usporedno obstaja dialog dobre volje, morda bi lahko tudi ta pomagal pri pospešitvi postopkov. Hvala. Če želimo doseči postopek z en plus ena, moramo začeti razmišljati od zadaj naprej. Od eh, decembra na plenarnem zasedanju bi morali eh, že zastaviti, kako bo izgledal celoten postopek in potem moramo predvidevati, da bo tudi svet za to seveda odvisno od številnih različnih akterjev. Lahko pa predlagamo, kako bi to izgledalo. Ko sem bila Jaz na začetku svojega mandata smo o razrešnici razpravljali maja, sedaj smo vse skupaj predstavili na marec, se pravi, približujemo se formatu N plus 1. Potem eh, vprašanje standardizacije vprašalnikov v komisiji in v drugih institucijah. Če vidimo, kakšni so problemi, ki se pojavljajo v različnih skladih, potem se mi že porajajo dvomi o tem, ali je možna takšna standardizacija v eh, institucijah oziroma ali je to možno tudi v primeru komisije. Seveda bi to bilo v našem interesu. Zato smo tudi pri uh, postopkih vedno znova zahtevali določene informacije, ki jih potrebujemo za to, da lahko odločamo o razrešnicah in institucije so to imele več ali pa manj razumevanje. Potem še imam eno slabo in pa eno dobro novico za odbora. Prva eh, slaba novica, mi smo tisti odbor, ki največkrat zaseda v Evropskem parlamentu. Druga slaba novica je, da je postopek razrešnice povezan z branjem, z preučevanjem 8000 ali pa 9000 strani. Um, in kdor sprebere teh 9000 strani in to je sedaj dobra novica, res ve, kaj točno se dogaja v Evropski uniji v povezavi z določenimi skladi, institucijami, tako da res prosim, določene glavne, bistvene dokumente moramo poznati. Torej gre recimo za poročila uh, eh, GD kmetijstvo, GD regionalne zadeve te poročile bi morali, ta poročila bi morala biti na voljo takrat, ko so končana, to je konec marca. Ampak pogosto se zgodi, da do 15. junija potem ti dokumenti obtičijo v predaljih komisije eh, in mislim, da bi se to moralo spremeniti. Te dokumente moramo prej dobiti, vsaj ko gre za um, regionalne zadeve in pa za kmetijstvo to, ključni, to je ključnega pomena za Evropsko unijo. Saj so s tem povezani zelo obsežni skladi in k temu, če k temu prištejemo še defko in pa raziskave, potem bi že imeli na voljo veliko več informacij kot sedaj. Tudi iz eh, človeških virov bi lahko dobili dobra, boljša poročila. Morda bi morala komisija sama kritično preučiti svoja poročila in bi se morala vprašati, ali eh, so to dejanska vsebinska poročila ali nekakšne nebuloze. potem to, kar je povedala kolegica Ajala Sender. E, predlagala je, da bi imeli nekakšno delovno skupino, o tem se lahko pogovorijo koordinatorji, meni se zdi to dobra ideja, kajti izkoristiti moramo ta zagon in moramo se vprašati, kako pristopiti k svetu, morda bi lahko povabili predsedstvo in, jo, in ga predtem tudi pisno soočili za tem vprašanjem, da bodo vedeli, kaj jih čaka. In potem bi z njimi nadaljevali razpravo. In pa še vprašanje agenciji in pa vprašanje računskega sodišča. Verjetno ste delno razumeli, kje so problemi, težave. Tudi mi moramo ponovno razmisliti o postopku. Eh, no, ampak dejstvo pa je, da bi morali v eni seji gostiti več komisarjev. če bi želeli uh, vse skupaj opraviti v enem mahu, to bo težko narediti. Morda bi lahko pri tem dali prednost drugim agencijam in pa institucijam, um, saj je v tem primeru uh, eh, laže preučiti ta poročila. Ja, uh, imate prav, ko gre za delo komisije. pogosto se zgodi, da imamo iste informacije v različnih poročilih. To bi bilo treba racionalizirati, tako da bomo potem imeli 8000 strani različnih podatkov, ne pa, da se bodo potem ti podatki podvojevali. Pogosto je poročilo follow-up eh, podobno poročilu o upravljanju iz predhodnega leta, In tudi naši vprašalniki potem eh, sprašujejo po stvarih, ki so že zapisana, zapisane v poročilih. Tako da to bi bilo treba racionalizirati. Mogoče ni treba, da preberemo 8000 strani, če se informacije podvajajo. Če bomo že preučevali 8000 strani, potem to morajo biti učinkoviti izčrpni podatki, ne pa ponavljanja. Pogosto se ponavljajo vprašanja, podatki, pa vseeno ne dobimo na voljo tistih podatkov, ki jih pravzaprav iščemo. Torej, skratka, mislim, da bi morali racionalizirati to delo. Absolut, also, das, uh, ab ja, absolutno, strinjam se, to je nujno potrebno. vemo, da bodo kolegi v naslednjem letu zelo zaposleni. Tako da bo vse skupaj še težje uh, urediti. Uh, skratka, dokumenti, ki so predloženi od začetka leta do 15. junija, so pomembni dokumenti, ampak če želimo res oceniti te dokumente, bomo potrebovali še veliko več drugih podatkov, dokumentov. Uh, Ja, in to je pač problem. Eh, nadzor proračuna pač ni nič zelenobe, to smo vsi vedeli. Torej, eh, drugih eh, govornikov ni, ima še kdo željo, želi še kdo kaj dodati? Ne, potem se vam prisrčno zahvaljujem. In lahko vam zagotovim, da smo si pri, da smo si pripravljeni prizadevati za boljše postopke, za zmanjševanje administrativnih bremen. Uh, hvala lepa, da ste bili danes z nami. In sedaj prehajamo na deveto točko. Evropsko sodišče obtičalo v prometnem zamašku, oziroma ne, tukaj so. Čudovito. Ja, ich begrüße Herrn Valerio Blackow. Pozdravljam kolega Valerija Blago iz računskega sodišča in sicer gre za follow-up eh, razrešnice za, računsk, za, sodišč, za Evropsko sodišče uh, iz leta 2016. Gospod Blago, izvolite. Merci, madame la présidente. Uh, nous som. Najlepša hvala, gospa predsednica. Povabili ste nas, da se z vami pogovorimo o posledicah sodbe z dne 23. junija leta 2000. Ko se je bila raz, razveljavljena odločba o sodišču glede sodišča za uslužbence. Šlo je za neprimerno imenovanje sodnika Aleksandra Komesova. Njegovo imenovanje je bilo ocenjeno kot dvomljivo zaradi težav s postopkom in zaradi tega je sodišče izreklo neveljavnost imenovanja, pa tudi neustrezno vzpostavitev sestave sodišča. To je bilo zapisano tudi v točki 53 razrešnice, v kateri naj bi sodišče pojasnilo konkretno, kakšna naj bi bila odločitev glede sestave sodišča za uslužbence. Sodbe te jurisdikcije so veljane, dokler tega ne prekliče više sodišče, torej sodišče, ki ima primat. In na tej točki obstaja le razveljavljena sodba strani sodišča, ki sem jo omenjal. Gre zaradi ugotovljene nezakonitosti vzpostavitve druge zbornice sodišča za uslužbence. Določeni pa nasprotujejo tej sodbi o sodišču za uslužbence. Osem takih ugovorov je bilo. Le dva ugovora pa zadeva ta odločitev. ki je vezana na istega sodnika katerega imenovanje bilo omenjeno v tej sodbi z dne 23. julija. Sodišče za uslužbence bi bilo lahko podvrženo še dvema sodbama, ki bosta določila razveljavitev. Obstajajo pa tudi nekatere druge odločbe, pod katere se je podpisal sodnik, vendar pa teh odločb ni mogoče spodbijati. To so torej preliminarne informacije kot odziv na vaše zaprosilo pri točki 53 postopka v razrešnici. Seveda pa se bomo odzivali tudi na vsa vaša vprašanja in pripombe glede tega. To je zaenkrat z moje strani vse, sem vam pa na voljo. Sie sind Verwaltungsdirektor am, am Gericht. Hvala. Ja, mislim, da je to tema, kjer bi moral kakšen višji uradnik prevzeti um, to točko. Vsi vemo, zakaj gre. Prišlo je do sodbe. um, ki jo je potem spodbijal sodnik štiri mesece pred iztekom mandata in uh, sodišče ugotovilo, da je to bilo nezakonito. Sodišče je potem odločilo, da je vse da so vse sodbe tega sodišča neveljavne. Od eh, šestih sodb so sedaj štiri neveljavne. Eh, in uh, To je res eh, kaže na slabo delovanje eh, Evropskega sodišča. Eh, namreč sodnik je v času svojega mandata sodeloval na drugem razpisu. In zanima me, če je kdorkoli prej že opazil, da je tukaj prišlo do do nepravilnosti. Euh, Mislim, da Evropsko sodišče ne more posegati v proces imenovanja svojih članov oziroma sodnikov. Tukaj gre za pristojnosti druge institucije, v tem primeru gre za svet. Sodišče torej ne mora posegati v pravno vprašanje, ki bi se ga bilo treba zastaviti že prej. In to je poleg tega tudi razlog, zaradi katerega moram danes podati precej omejen odziv. Kot predstavnik sodišča vam lahko predstavim le dejstva, ne morem pa podati pravnega stališča ali pa analize, ki bi bila lahko eventualno podvržena tudi postopku ugovora. Se upravičujem za to, ampak točno takšna so bila moja navodila. Želel bi se navezati le na podatke, ki sem vam jih predstavil. V resnici ne gre za štiri zadeve. Dovolite mi, da ponovim. Število sodnih zadev na sodišču za uslužbence, ki vključuje tudi gospoda Kolnizofa, gre za 21 takšnih zadev. Ampak le dve odločbi sta bili predmet te zadeve. V celoti pa bi lahko prišlo do največ treh razveljavitev sodb in to je relativno omejeno število zadev. Ja, danke schön für die Berichtigung. Ich hatte mir notiert zwei Berufungen. Hvala za ta popravek. Torej, jaz sem si eh, zabeležila dve razveljavitvi in pa še dve, ki sta še v postopku. Sodišče, eh, torej, ta sodnik je sedaj še vedno na sodišču, prišlo je do novega razpisa in v razpisu igra zelo pomembno, igrajo poklicne izkušnje veliko vlogo bolgarski sodnik je uh, sedaj zaradi svojih izkušenj imel prednost v tem razpisu. To, te prednosti ni imel noben drug uh, bolgarski sodnik, nihče ni imel uh, tega, uh, teh izkušenj na sodišču za uslužbence. Uh, Eh, in zato me zanima, kakšne vloge so igrale te poklicne izkušnje, uh, ki jih je pridobil na sodišču za, izlužben, za uslužbence v tem razpisu. Fois, Še enkrat, gospa predsednica, moram podariti, da sodišče ni sodelovalo v postopku imenovanja gospoda Kornecefa kot sodišča sodnika, sodišča za službence. Imenovanje sodišča izhaja iz čeno 254-255 PDU, ki predvideva imenovanje z soglasjem držav članic. Vlade torej spremejo odločitev na osnovi podatkov, ki jih predloži zadevna država članica za posameznega sodišča, sod, sodnika. Ne moram torej povedati ničesar več o tem štirimesečnem obdobju, ko se je dogajalo imenovanje. Ja, ta odgovor me ne preseneča, ampak morda vse, vseeno priznavate, da to zastavlja številna vprašanja. v sod, sodniki bi morali biti onkraj vsega dvoma in tu sedaj že obstajajo določeni dvomi. Komu naj zastavim to vprašanje? Eh, v kolikšni meri so izkušnje vplivali v postopku razpisa, kdo je predsedoval komisiji in koga lahko poprašamo o tem, kakšno vlogo so igrale te poklicne izkušnje? Kaj ti, pri vsem skupaj je zanimivo Vprašanje, ali imajo tisti kandidati, ki niso bili izbrani, sedaj razlog za pritožbo? Alors, la, la, la procedure de nomination de juge au tribunal. Postopek imenovanja sodnika na sodišče je postopek imenovanja sodišča za uslužbence. da se zgodi, če ni predvidenega postopka v besedilu pogodbe PDU. Tukaj govorimo o imenovanju bolgarskega sodnika in morda ni najbolj razvidno, da je bilo obravnavanih več kandidatur v okviru formalnega postopka. Gre za notranji bolgarski postopek, o katerem ne morem povedati ničesar, saj tudi sam nimam na voljo vseh relevantnih informacij. Zastavimo si lahko naslednje vprašanje, oziroma bi se o tem lahko spraševal tudi odbor za člen 254-255 PDU. E Gre namreč za ta odbor, ki se je ukvarjal z vprašanjem imenovanja gospoda Komizova na mesto sodnika. Prav gotovo ne moram odgovarjati v imenu odbora. Gre namreč za vprašanje, ki je v okviru njihovih pristojnosti ugotoviti, je torej treba ali je ta element štirih mesecev, torej tega obdobja izkušen, nekaj, kar je treba upoštevati in na kakšen način. Še enkrat moram ponoviti, da vam ne moram povedati nič več kot to. Komu pa naj zastavimo to vprašanje? Bah, euh, encore une fois, la, la, la, la... Še enkrat, Postopek imenovanja je postopek, ki predvideva imenovanje držav članic, vlad držav članic. Ne vem, morda bi se želeli nasloviti na zadevno državo članico, ampak. Eh, želela bi se obrniti na tistega, ki je predsedoval uh, komisiji za izbiro kandidata. Kdo je bil to? v, v, v paledu komite del artiklu 275. Govorite torej o odboru za člen 255. Predsednik zadnjega sklicenega odbora, ne vem točno, kdo je bil trenutno, ampak lahko to preverimo in vam sporočimo to informacijo. Je bil to morda Jean-Marc Sauvé, predsednik? In da se je smitke čakala. Um, Äh, Dobro, potem sem vesela, da smo vam predali to informacijo in bomo stopili v stik z gospodom Sovejem. Zdi se mi že problematično, da imamo postopke za izbiro sodnikov, ki bi morali biti neodvisni, onkraj dvoma. Ampak potem se dogaja to da nekdo spodkopava te postopke. To se mi zdi že eh, problematično. V politiki ni na ključi, to sem se naučila. In v tem primeru, kako so potekali tukaj postopki, vsa vprašanja, ki so jih ti postopki navrgli, se pravi, ni šlo za štirimesečni priziv, ampak gre za precedenčni primer. Name to ne pušča nekega dobrega vtisa in eh, obžalujem dejstvo, da sedaj želi sodišče vse skupaj pomesti pod preprogo. Ne vem, kaj to pomeni, ali je sodišče vseeno ali kako naj sedaj to tukaj razumemo. La bien sûr, le... Gospa predsednica, seveda je vprašanje zanimivo čisto za vse, tudi za. Evropsko sodišče, ampak želel bi ponoviti, da Evropsko sodišče nima nikakršne pristojnosti ali pa uloge pri izvedbi postopka držav članic. In zato moram še enkrat povdariti, da gre tukaj za vidik, ki upravni čimer ne zadeva odgovornice sodišča in pa razrešnice sodišča. Čeprav gre tukaj dejansko posredno za razrešnico sodišča. Potem pa te informacije o odločbi, te informacije sicer imamo na voljo, ampak gre v tem primeru za imenovanje sodnika, za katero ni bilo odgovorno sodišče. Sodišče torej ne more biti tarča vaše obravnave, če sodišče ni bilo odgovorno za izvedbo tega postopka in imenovanja. Moment, habe ich noch keine Zielscheibe, wenn ich eine hätte, hätte ich schon einen Fall geworfen. Ja, žalost, če nimam tarče, drugače bi že sprožila puščico, samo zastavljam vprašanja. Mene čudi, v kakšno tišino je zavita ta zgodba. Eh, kljub temu, da tukaj obstajajo zelo problematična dejstva. Kar se pa tiče pristojnosti našega odbora, mi smo pristojni za finančne posledice tačnih postopkov in v tem primeru lahko dokažemo, da je ta postopek imel pomembne finančne posledice. Uh, in jih bo imel še naprej, tako da v tem smislu vam želim že ugovarjati. Tukaj so nastali veliki stroški za davkoplačevalca, ne da bi to bilo smotrno ali učinkovito, kajti sodbe so lahko le sedaj razveljavljene in videli bomo, kaj se bo zgodilo z bodočimi sodbami. Ta zgodba namreč ni končana. Hvala, gospod Plako, da ste prišli sem. Mm, bojim se, da se bomo morali o tem še pogovoriti. Hvala. In s tem prehajamo na osmo točko na dnevnem redu. Posebno poročilo računskega sodišča 10 skozi 2018, jema osnovnega vršila za kmete, operativno na dobri poti, a ima omejen vpliv na ponostavitev ciljno usmerjanje in konvergenco ravni, ravni pomoči. Um, pristojni član Evropskega sodišča je Žuav Figurejdo. Gospod Figurejdo, prosim, predstavite poročilo. Mikrofon, prosim, za govornika. Najlepša hvala, gospa predsednica. Veliko čast in veselje mi je, da vam lahko predstavim pozitiven odgovor. Lahko potrdim, da bom na dolgo predstavil, poglobljeno predstavil to poročilo računskega sodišča po krajšem povzetku pred nekaj tedni. No, s PowerPointom vam bom poenostavil te informacije, predstavil bom končne sklepe in pa tudi priporočila za komisijo, gled torej za plačilno schemo za kmete, schemo osnovnega plačila. Lahko povem, da je schema osnovnega plačila za kmeta operativno na pravi poti, ampak ima omejene učinke na doseganje ciljev poenostavitve, pa tudi v smislu konvergence stopnje pomoči. Kar zadeva izračune upravičenosti, smo ugotovili, naslednje. Plačilne agencije so uložile kar precej truda za uvedbo tega novega sistema, ki je bil potrjen z reformo SKP leta 2013. Nadzorni sistemi v državah članicah, ki smo jih obiskali, so v večji meri oblažili tvegene zaradi nepravilnega izračuna in pa do delitve upravičenosti BPS, plačila BPS, materialno gledano, niso bila prizadeta zaradi morebitnih napak. To je bilo navedeno tudi v našem letnem poročilu o schemih osnovnih plačil, vendar v nekaterih primerjih so bile upravičenosti do scheme osnovnega plačila slabo utemeljene na robe izračune ali pa izračunane na začasnih ocenah, zaradi česar so se plačilne agencije soočale z precejšnjimi težavami, vsaj nekaterim. Videli bomo zakaj. Kar zadeva upravljanje Evropske komisije tega novega sistema oziroma scheme osnovnega plačila, smo gotovili, da je komisija zagotovila državam članicam celovite smernice in revizije so pripeljale do dobrih rezultatov. Vendar pa menimo, da je nekaj informacij vezanih na spremljanje manjkalo na komisiji torej nismo prejeli. Prav tako na komisijih niso, niso prejeli. Prav tako menimo, da bi komisija lahko zahtevala več od organov certifikacije v državah članicah. Kar zadeva poenostavitev, bi vas želel opomniti, da je bila poenostavitev eden glavnih ciljev te reforme, ampak pravila EU vsebujejo številne možnosti in izjeme in številne možnosti, ki so jih izbirale države članice, niso vedno pozbirale postopka poenostavitve. Tukaj je naveden oziroma prikazan primer določenih možnosti, ki so bile sprejete v eni izmed držav članic. Šlo je namreč za vzpostavitev kmetijskih regij na istem območju, kjer se je prekrivalo več kmetijskih regij. Pa še nekaj ta konkretna država članica je z izbiro možnosti omogočila nekaterim kmetom prekomerne dobičke. Kar zadeva ciljano politiko, torej da bi se bolje usmerili na upravičene kmete, je bil uveden nov koncept aktivnega kmeta. Dobili smo nekaj dobrih rezultatov, ampak to načelo je bilo težko uporabljati in to je imelo tudi omejene učinke. In od letošnjega leta, torej 2018, lahko države članice zmanjšajo obseg meril, na osnovi katerih lahko prosilci ponazorijo status aktivnega kmeta in se izključijo iz negativnega seznama. Reforma je razširila kategorije na zemljiščih, pri katerih je treba izplačati podporo in zahtevajo minimalno kmetijsko dejavnost. Nekatere države članice pa so imele proaktivni pristop pri blažitvi tvegan zaradi špekulacij. Ampak nova pravila glede upravičenosti zemljišč so prav tako pripeljala do nekaterih težav z izvajanjem, vsaj po našem mnenju. Kar zadeva konvergenco stopen pomoči, in to mislim, da je bil eden izmed glavnih ciljev reforme, so podporne stopnje na hektar postale bolj poenotene, ampak v poročilu smo povdarili, da se bo pri 11 od 18 držav članic kar veliko razlik nadaljevalo tudi po letu 2019. Tukaj je zemljevid različnih rešitev, ki se bodo verjetno uporabljale v obdobju po letu 2019. Schema osnovnega plačila ima določene omejitve, ko gre za soočanje z težavami s prihodki kmetov in prav tako ta schema večinoma podpira večja kmetijska gospodarstva. To že vemo. Na to pa še odsotnost osnove in pa jasnih ciljev, to otežuje učinkovitost scheme. Na osnovi teh sklepov smo oblikovali priporočilo za komisije. Prvič, komisija se mora soočiti z šibkostmi pri ključnih nadzornih ukrepih, pravilne upravičenosti oziroma plačila morajo biti ustrezno izvedena. Komisija prav tako mora pregledati sisteme za širjenje informacij med državami članicami. Opredelili smo namreč določene pomankljivosti na tem področju. Prav tako bi morala Evropska komisija najti rešitve v smislu izvrševanja prenosa ključnih informacij strani držav članic in med državami članicami. Prav tako menimo, da je treba pojasniti zadevne vloge komisije in pa organov certificiranja pri tej novi schemi osnovnih plačil. Prav tako menimo, da bi morala komisija preden poda kakršenkoli predlog glede prihodnega oblikovanja SKP in zato imamo dovolj časa, analizirati podporo vseh skupin kmetov Obeno bi moralo opredeliti tudi operativne cilje, kakršnih koli mehanizmov podpore prihodka, pročiti mora tudi, kako bi najbolje zasnovala sistem za učinkovito doseganje teh ciljev. Obeno mora predlagane ukrepe povezati tudi z primernimi operativnimi cilji in osnovami, v razmerju do katerih je mogoče opredeliti tudi uspešnost in pa stopnjo podpore. Tako, gospe in gospode, najlepša hvala za vašo pozornost. To so bili najpomembnejši rezultati našega revizijskega dela, najpomembnejše ugotovitve, pa tudi ta priporočila so nekaj, kar mislim, da bi morala Evropska komisija vzeti resno, upoštevati. Evropska komisija je delno že sprejela naše ugotovitve. Pri nekaterih drugih primerjih pa se Evropska komisija z našimi priporočili in ugotovitvami ne more strinjati. Hvala, hvala, gospod predsednica. Hvala lepa za to poročilo. Veliko številk ste nam predstavili. Gospa Šmit je poročevalka. Izvolite. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem za to obsežno poročilo, kajti zelo pomembno je, da si natančno pogledamo zadeve, če že zato dajemo toliko denarja. Gre za posebno poročilo, In ko običajno govorimo o teh posebnih poročilih pri kmetijstvu, se nam že dozdeva, v katero smer zadeve gredo. Torej, da ni mogoče točno vedeti, zakaj se porabi ta pomoč. Razlike med državami članicami so velike in eh, še nekaj, kar mi je vedno trn v peti, je dejstvo, da se nacionalne oblasti srečujejo z zelo velikim upravnim bremenom in to mi vedno daje material za razmislek in mislim, da bi morali tudi mi o tem razmisliti. Mi pa seveda zahtevamo, da je računsko sodišče jasno, kajti tudi cilj je jasno opredeljen v pogodbah. Namreč kmetje so za nas zelo pomembni in treba jim je zagotoviti ustrezno raven za življenje kar zadeva osnovno premijo, imamo problem, kaj ti cilj SKP je, da bi imeli dostojno življenje, ampak eh, zaenkrat še ni popolnoma jasno, kako bi lahko to spremenili v cilj, ki bi ga lahko merili. Gre za to, da bi izboljšali prihodke kmetov, ampak da bi seveda to lahko tudi merili. Ni popolnoma jasno, kako se delijo subvencije na najbolj učinkovit način na tem področju. Mi seveda želimo zagotoviti rentabilno kmetijstvo in ustrezno kakovost življenja kmetov veliko priporočil kmetov lahko podpremo, čeprav je seveda upravno breme zelo veliko, kako smo slišali, vseeno pa morajo nadzorni ukrepi delovati, vse mora biti aktualizirano, kajti tudi nadzor je treba izvesti. Kmetijstvo je zelo različno po državah članicah, na polskem je drugačno kot na švedskem recimo. Zato mislim, da moramo res poskrbeti za to, da bo pravni okvir za pravila glede osnovnih premij povsod enak. Imamo različno, različno število metod obračunavanja in načina obračunavanja. To pomeni, da je veliko manevrskega prostora za države članice, torej to pomeni, da ni poenostavitve tega sistema in oblasti imajo veliko upravnega bremena. Priporočili 2 in 3 sta usmerjeni v prihodnost, to podpiramo. Mislim, da to sicer ne bo realnost, ampak če bo po letu 2020 manj denarja namenjenega kmetijstvu, potem je treba ti dve priporočili podpreti. Aktivno kmetijstvo moramo podpirati, to je jasno. Varna oskrba s hrano, skrb za podeželje in tako naprej, to je zelo pomembno. Ločevati je treba med lasniki in tisti, ki dejansko delajo na polju. Če ne gre za isto osebo, prav tako moramo upoštevati različne načine obdelave in tako naprej, ampak brez seveda dodatnega bremena za lokalne in nacionalne oblasti, kajti upravnega bremena je že zdaj preveč. Čas je, da komisija še enkrat preuči, kakšni so prihodki vseh kmetov in treba je analizirati, kakšne so potrebe na tem področju, treba je upoštevati gospodarski potencial površin, treba je različno opredeliti površine, treba je oceniti razlike med temi površinami, kakšne so prednosti, kakšna je rentabilnost gospodarjanja. Upoštevati je treba tudi prihodke iz eh, pridelave hrane, naprimer, pa tudi druge vire prihodkov. Treba je upoštevati konkurenčnost in gospodarski potencial teh kmetij, to so vse elementi, ki jih moramo upoštevati. Mislim, da moramo biti tukaj strogi, preučiti moramo, zakaj, kako in čemu se porablja denar. Treba pa je seveda najprej preučiti, kakšno je stanje, šele potem lahko ugotovimo, ali so ali je ta podpora smiselna in ali zagotavlja želene rezultate. Hvala. Zanima me, kdo želi besedo, gospa Kadenbach, izvolite. Hvala lepa. Hvala računskemu sodišču za predstavitev, hvala kolegici Šmit za predstavitev. Strinjam se z vsem, kar je povedala. Mislim, da je zelo pomembno, da povdarimo, da potrebujemo analizo prihodkov, kajti. Drugače lahko nastane vtis, da preprosto mečemo denar skozi okno, ne da bi vedeli, kakšne so potrebe, kakšne so cili, ki jih želimo izpolniti, kaj te cilje potem niso natančno opredeljeni. Govorimo o 18 milijardah evrov, gre za 4 milijone kmetij, katerim je to potem namenjeno in na vseh področjih vedno ne izpolnjujemo cilja in namena. Gre za podporo prihodkov. Ugotoviti je treba tudi, da gre za to, da bi zagotovili ustrezen prihodek kmetov. In to se navezuje tudi na to pravilo osnovne premije. Seveda skupna kmetijska politika gre mnogo onkraj tega gre za razvoj podeželja, seveda, ampak vključujejo tudi druga vprašanja, naprimer okoljski ukrepi so vključeni v to varstvo zdravja in tako naprej. Mislim, da je treba imeti pred očmi tudi prihodnjo skupno kmetijsko politiko. Danes se določene naloge izpolnjujejo v okviru drugega stebra, mi pa moramo poskrbeti, kako so ti cilji bili izpolnjeni, ali so bili izpolnjeni, ali obstaja še kak potencial in če bi morali uvesti določena krčenja, potem mislim, da bi bilo dobro, da bi uvedli zgornje pragove za neposredno podporo in seveda treba je preprečiti različne nacionalne interpretacije teh prihodkov brez zgornjih meja. Vedno se pojavlja tudi problem, kdo je kriv. Zaenkrat smo imeli vtis, da je komisija opravila veliko nalog, nekaj pa jih je tudi preložila na države članice v zvezi z opredelitvijo definicij in tako naprej. Vprašanje pa je relativno zapleteno, kajti gre za evropska sredstva, ki jih morajo upravičenci zahtevati, po drugi strani pa je treba poskrbeti, da bodo računsko sodišče in nacionalni nadzorni organi poskrbeli, da se denar tudi korektno porablja. Gre za dvoje, torej najti moramo ustrezno ravnotežje. Po eni strani moramo poskrbeti, da birokracija ne bo preveč kompleksna, da potem upravičenci ne bodo mogli črpati sredstev, po drugi strani pa moramo zagotoviti tako, da bodo sredstva porazdeljena tako, kot je treba. V prihodnosti moramo biti še bolj pozorni na to. Torej, da, poenostavitev, ampak to ne sme ogroziti ali omejiti poštenosti. Ne moramo kar tako metati denarja levo ali desno, zato moramo izvesti analizo potreb za vse kmetijske obrate. Hvala. Gospod Klinc, hvala lepa. Kako ste povedali prejšnji govornici, tukaj govorimo o veliko denarja, 18 milijard na leto, gre za zelo veliko denarja in mi želimo, da bi se denar porabljal tako, da bi se izpolnjevali zastavljeni cilji. In ti cilji so cilji, ki jih sprejemamo vsi, torej pridelava cenovno dostopne hrane, zagotavljanje ustreznega življanskega standarda za kmeta in tako naprej. S tem se strinjamo vsi. Hvala poročevalcu sodišča za njegovo priporočilo, ampak jasno je, da je še veliko odprtih vprašanj. Računsko sodišče govori o kritičnih točkah in to zelo na lep in prijazen način. Klaudija Šmit je to že omenila, namreč mi smo poročevalci v parlamentu in poskrbeti moramo, da se bomo sporazumeli ali bomo priporočila računskega sodišča vzeli za zadostna ali pa bomo storili še kaj več. Pri tako velikih zneskih moramo biti kritični, preučiti moramo, ali ne bi bilo dobro, če bi storili še kaj. Kaj te? Zdaj je to res kritična točka. Letos, drugo leto ali najkasneje naslednje leto bomo dobili nov večletni finančni okvir. In zdaj je pravi čas, da prav postavimo smernice. Če zadeve dobro razumem, gre za Sodelovanje med komisijo in državami članicami, ki ne teče tako, kot je treba. Potrebujemo subsidijarnost. In ja, lepo je, če komisija da vajeti v roke državam članicam, ampak tukaj ugotavljamo, da zadeve pogosto ne tečejo tako, kot je treba. Države članice imajo določene možnosti in to je zdaj pripeljalo do tega, da postopki niso identični in to seveda potem pomeni, da obstajajo tudi razlike pri tem, koliko kmetje na koncu dobijo in tega ne smemo dopustiti. Zagotoviti moramo, da obstaja upravičeno in pošteno poskrbljeno za to, kako se deli ta denar in mi moramo poskrbeti, da ne bo več eh, dopuščeno izvajati različnih interpretacij delitve teh sredstev. Vprašanje je, ali je velikost kmetije lahko odločujoč kriterij, ali bi to morali storiti, ali bi to lahko storili, ali pa bi morda morali upoštevati še kakšna druga merila. Tudi to vprašanje si moramo zastaviti, kajti vsi vemo, da imamo načeloma naslednjo nalogo. Spremeniti želimo kakovost kmetijstva in to zdaj pravim kot eh, član skupine liberalcev, ne kot zeleni, ampak želimo si spremeniti živinorejo, ne želimo več masovne živinoreje, želimo imeti bolj okoljsko prijazne proizvode in želimo si, da bi to seveda storili čim bolj učinkovito. Ne vem, ali je že zdaj tako. Leta 2013 smo izvedli reformo SKP in takrat smo uvedli tako imenovan negativni seznam. Tam so izključeni tisti prejemniki, katerih primarna dejavnost ni kmetijstvo, koliko razumem računsko sodišče, ta negativni seznam ni bil posebej velik uspeh. Veliko vprašanj se tukaj pojavlja, zato moramo preveriti, ali bomo pri tem ustrajali, ali pa ne bi negativnega seznama preprosto črtali, ali pa bi morda lahko poskrbeli, da bodo drugi kmetje lahko lažje dokazali, da so aktivni kmetje. In še zadnja točka. O tem sem nakratko že govoril. Gre za štiri ključna priporočila. Gre za obračun številk, za primeren nadzor, za širjenje informacij in poročanje o tem. Ne vem, ali lahko zadevo dopolnimo ali pa spremenimo tako, da zagotovimo, da bomo poskrbeli, da čim bolj zmanjšamo ali pa odpravimo razlike med državami članicami. Torej, govorimo o zelo veliko denarja in poskrbeti moramo, da se bo ta denar ustrezno in ciljno usmerjeno porabljal. Problem je v tem, da imamo skupno kmetijsko politiko, zato ne smemo dopustiti velikih razlik med državami članicami. Hvala. Hvala lepa, tudi sama sem se postavila in uvrstila na seznam govornikov. To poročilo me šokira. Glede na to, kakšne so vsebinske ugotovitve, so priporočila neustrezna. Razočarana sem. Priporočila so zelo šipka, glede na to, kakšna je vsebina poročila. To mi morate nekoliko pojasniti. Zakaj so priporočila tako šipka? Če si preberemo poročilo, potem, no, se bi si to lahko predstavljali, če imamo odprte oči. Ampak dobro, v poročilu so ugotovljene zelo pomembne zadeve, hvala lepa za to, vendar sklepi so nekaj, kar si ne bi sama predstavljala. Ne more biti kar tako, da so nekateri kmetje pač bolj natančno prebrali uredbo kot drugi. No, ta drugi primer mi je bil všeč, ker ste navedli primere. Iz ničela nič ena hektarja so dobili 9900 evrov več. Vprašanje je, odkot? Kaj je to ničela nič en hektar? En hektar je 10 tisoč kvadratnih metrov, ničela nič ena. To je 100 krat 100 metrov. To je en hektar, 100 krat 100 metrov. Če imam za nič le nič en hektar, potem imam površino enega metra. Torej, en meter širok pas, dolg 100 metrov je moja površina in zato dobim 9000 evrov. Kdo nas bo tukaj podprl? Vsak volivec si bo rekel, tako si pa Evrope nisem predstavljal. Zato me zanima, kakšne sklepe boste potegnili iz tega, zato da poskrbite, da se to več ne bo zgodilo. Vi ste sprejeli določene kompromise, da nekateri lahko tukaj a, tako zlorabljajo sistem. Zanima me, kaj lahko poveste v svoj sistem in zanima me, kakšne sklepe je potegnila komisija iz tega. generalni direktor Pleva nam je nekaj povedal, mi pa moramo poskrbeti, da tega ne bo več. To je model, kjer vsak počne stvari po svoje in poskuša doseči čim več in nekateri so bolj domiselni kot drugi. No, prihodnja skupna kmetijska politika bo morala biti drugačna, če jo bomo želeli prodati voljivcem. Vse skupaj bo pripeljalo do tega, da bomo imeli še manj natančne programe in države članice bodo imele še manj interesa za to, da bi natančno spremljali vse skupaj. Poročilo je dobro, priporočila izjemno slaba. Vprašanje pa je naslednje. Razmišljala sem tudi o naslednjem, torej težko je ugotoviti, kako bi lahko te pomankljivosti odpravili, ne da bi uvedli še več birokracije, seveda več birokracije pa ne pomeni boljših rezultatov. Gospod Figuredo in gospod Basku, on je iz GD za kmetijstvo, izvolite. Lepo prosim, da ste kar podrobni in natančni. Thank you, Mrs. Chair. First of all, I would like to give... Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej mi dovolite nekaj splošnih pripomb glede poročila računskega sodišča, potem pa se bom lotil še bolj specifičnih vprašanj, ki izhajajo iz te razprave. To, kar ste povedali po uvodu člana računskega sodišča, pa tudi od vas bom na to, kar je napovedi laboračevalka tega odbora. Najprej, gospa predsednica, veselim me, da sem ponovno z vami. Že tretjič se pogovarjamo o ugotovitvah poročila Evropskega računskega sodišča glede scheme osnovnega plačila in v nasprotju s tem, kar ste nekateri dejali, bi želel tudi pohvaliti to poročilo, omeniti nekaj pozitivnih elementov. Še posebej smo zadovoljni sklepi tega poročila v povezavi z uspešnostjo in pa dejavnostjo, ki jo upravlja Evropska komisija pri izvajanju in vzpostavitvi najpomembnejše skeme za evropske kmete, gre za 18 milijard evrov, 4 milijone kmetov. In kot priznava računsko sodišče v svojem poročilu, je komisija ustrezno podprla uvedbo scheme osnovnega plačila. Prav tako je ustrezno spremljala proces izvajanja, zagotovila je celovite smernice in navodila, pa tudi po reviziji smo prišli do dobrih rezultatov. Prav tako bi želeli glede tega poročila povedati, da je predvsej pozitivno glede BPS-a in pa vloge Evropske komisije pri upravljanju in spremljanju ter uvedbi te scheme. Želel bi povdariti tudi, da je računsko sodišče povedalo, da smo schemo osnovnega plačila uspešno uvedli tudi v državah članica, gre za 4 milijone upravičencev te scheme, če se ogledamo neposredno plačila nasploh, gre za več kot 7 milijonov upravičencev, to je velik izziv in pomembno je omeniti, da to zahteva tudi predvsej truda strani nacionalnih pristojnih organov. V poročilu na to sklenite tudi, da so države članice v širšem smislu bile uspešne pri soočanju z tveganji in pa da tudi plačila niso bila podvržena napakam. To je pozitivno. Zdaj pa še nekaj pozitivnega želel bi povdariti, da so vsa priporočila, gre za priporočila, ki so bile predstavljena. Takrat, ko so relevantna za Evropsko komisijo, tudi Evropska komisija ta priporočila sprejme. Ampak prejšnji krat smo že povedali med prejšnjim sestankom, da za enkrat še ne moremo napovedati, kako se bomo konkretno lotili nekaterih teh priporočil, še posebej, ko gre za ciljeno politiko za konvergenco in tako dalje. Kako bomo to vključili v zakonodajni predlog za skupno kmetijsko politiko po letu 2020? Schema je operativno gledana na pravi poti, to so povedali tudi na računskem sodišču. Ponastavitev ciljanje in pa konvergenca pa je omejena. In pri teh treh vidikih pomankanje ponastavitev ciljanje in pa konvergenca se soočamo z največjimi težavami in to je bilo že opredeljeno tudi v sporočilju Evropske komisije o prihodnosti prehrane in kmetijske politike tudi v obdobju SKP po letu 2020. Pa še nekaj, želel bi podariti tudi to, kar je bilo zapisano v nedavno sporočilo Evropske komisije o prihodnosti večetnega finančnega okvira. Tam podarjamo, da bodo neposredna plačila še vedno bistveni del kmetijske politike, bodo pa usklajena ter bolje usmerjena v prihodnosti. V sporočilu se sklicujemo tudi na potrebo po bolj uravnoteženi porazdelitvi plačil in tukaj se že lotevamo tudi razprave med samimi kmeti in državami članicami. Deloma mislim, da bomo na ta način uvedli tudi obvezno kapico ali pa omejitev znotraj te scheme, pa tudi digresivna plačila na ravni kmetij. Te ukrepe bomo uporabili zato, da bomo lahko preusmerili dodatno podporo majhnim in srednjim velikim kmetijskim gospodarstvom. Zagotovili bomo tudi dodatno konvergenčnost povprečne stopne plačil na ravni držav članic, tako da bo poskrbljeno tudi za bolj osredotočeno stopnjo podpore v smislu povprečja EU. Na to pa še poenostavitev in pa usmerjeno delovanje. Želel bi opomniti, tudi na sporočilo Evropske komisije o prihodnosti hrane in pa kmetijstva. Predlagamo novi model doseganja rezultatov, s katerim se lotevamo tudi pomankanja os osnove ciljev rezultatov. Zaradi tega modela bo politika postala bolj enostavna, bolj učinkovita, obene pa bomo dobili tudi ciljno bolje usmerjeno politiko na osnovi uvedbe dveh elementov. Najprej bomo poskrbeli za večjo subsidijarnost tako da bomo imeli politične instrumente, ki bodo bolje prilagojeni potrebam na lokalni in regionalni ravni. Uvedli pa bomo tudi nov pristop, ki bo temeljil bolj na rezultatih, kot pa na stopni skladnosti s predpisi, ki so določeni na ravni EU. Dovolite mi, da se vrnem še na nekatere ugotovitve iz poročila. Sodišča gre predvsem za kritike glede konvergenčnosti in pa usmerjene politike. Želel bi vas upozoriti na dejstvo, da je jasno, da se je upravno breme izrazito povečalo v trenutnem času svežnju za skupno kmetijsko politiko v primerjavi z prejšnjim svežnjem, ampak želel bi vas upozoriti tudi na to, da je preliminarni predlog Evropske komisije za to obdobje predvidevalo veliko manj možnosti za upravljanje za schemo osnovnega plačila. In v preliminarnem predlogu smo imeli po našem mnenju veliko bolj enostaven sistem podpore prihodkov kmetov. Seveda pa gre predlog skozi so zakonodajni proces in potem so se pojavile številne možnosti strani so zakonodajalcev, ki dajo več fleksibilnosti državam članicam, kar je seveda tudi dobro, saj tako zagotovimo tudi za bolj prikrojen pristop, pristop prikrojen potrebam kmetom. Je pa zaradi tega prišlo tudi do veliko bolj kompleksnih predpisov za samo izvajanje in upravljanje s to schemo. Obenem pa je veliko teže to tudi nadzirati strani pristojnih organov. Še nekaj bi želel omeniti, o čemer smo se prej pogovarjali, gre za določbo o aktivnih kmetih, govorili smo o negativnem seznamu, ki je bil unošen ravno v procesu so zakonodaje, to je treba podariti in zaradi tega smo dobili klauzulo določbo, ki je v velikih ozirih pomankljiva, naprimer v smislu učinkovitosti, obene pa povečuje tudi administrativno breme v nekaterih državah članicah. Na to pa še vprašanje ciljane politike ali pa usmerjene politike pomankljivosti, na kar opozarja poročilo. Tukaj bi želel povdarjati, da države članice usmerjajo pomoč na aktivne kmete. V osnovi gre torej za tiste kmete, ki se primarno pri zaslužku zanašajo na kmetijske dejavnosti. Obenem lahko države članice dosežejo visoko stopnjo usmerjene politike tudi z regionalnimi plačili, nekatere države članice izkoristijo to možnost, prav tako imajo možnost, da še povečajo usmerjanje pomoči znotraj prihodkov kmetov, ne znotraj scheme osnovnega plačila, ampak znotraj drugih schem. Ne smemo pozabiti, da BPS predstavlja le približno 50 ali 60 odstotkov celotne ovojnice za neposredno plačila, ki se odobri državam članicam in ki se na to plačajo kmetom. Potem pa imamo tudi druge scheme, naprimer scheme za majhne kmete, potem imamo podpore za mlade kmete in tako dalje. Imamo tudi druge mehanizme, s katerimi dopolnjujemo in pa izpopolnimo usmerjeno politiko v smislu podpore prihodkov kmetov, odvisno na ustvarjena dobiček. Imamo torej možnosti za države članice, s katerimi lahko države članice same izboljšajo ciljeno politiko in se prilagodijo potrebam kmetov. Želel bi dodati še eno specifiko kmetijskega sektorja, to je visoko fragmentiran razdrobljen sektor. Kot sem že omenil, imamo približno 4 milijone upravičencev te osnovne scheme, potem imamo 7 milijonov upravičencev v celoti za neposredna plačila. Če želimo zagotoviti plačilno podporo kmetom, moramo pa doseči tudi ustrezno ravnovesje med tem izboljšanim sistemom usmerjenega delovanja in pa minimizacijo posledičnega upravnega bremena. In jasno je, da če bi se želeli soočiti s potrebami v smislu podpore prihodkov za vse kmete, pri čemer moramo upoštevati tudi lokalno situacijo, potem seveda lahko ustvarjamo s tem pravo administrativno pošast. Težko je torej doseči te dobre namene in na tem področju je jasno, da moramo izpiliti te stvari, poiskati ustrezno ravnovesje med izboljšanjem ciljanjem pomoči in pa tudi povečanjem administrativnim bremenom na drugi strani. Mislim, da gre tukaj za dva vidika, ki sta pomembna. Zmanjšati moramo administracijo tako za pristojne organe kot za kmete. Na to pa še konvergenčnost, tukaj bi vas želel upozoriti, da je bil preliminarni predlog komisije usmerjen na enotno vrednost za schemo osnovnega plačila, v državah članicah in regijah do leta 2019. V sozakonodajnem procesu pa smo videli, da se je uvedlo kar nekaj alternativ, tako da ima zdaj države članice tri možnosti pri izvajanju ukrepov notranje konvergenčnosti. Imamo polno konvergenco, potem kratkoročno, srednjoročno konvergenčnost, delno konvergenčnost, kar pomeni, da naj bi do leta 2019 v nekaterih državah članicah še vedno ostalo nekaj razlik v stopnjah vrednosti upravičenosti do podpore. Prav tako bi želel povedati nekaj o revizijah. Tudi to je eden od številnih problematičnih vidikov tega poročila. Začel bom z pomisleki Evropskega sodišča glede ustrezne vzpostavitve sistema upravičenosti, upravičenosti do pomoči. Komisija je prišla do podobnih ugotovitev. Vse relevantne vidike že upoštevamo v postopku zagotavljanja skladnosti. Evropska komisija zagotavlja tudi smernice za države članice, zato da lahko delujejo pravilno. Priznavamo torej vprašanje, na katero je upozorilo Evropsko računsko sodišče in mislim, da bomo tudi follow-up opravljali skladnosti in postopki za zagotavljanje skladnosti. Organi za certifikacijo bi morali imeti večjo vlogo pri preverjanju kmetijskih gospodarstv, ki so upravičena do pomoči in komisija se ponovno postrinja z računskim sodiščem. Organi za certifikacijo so pristojni za ta nadzor in morajo upoštevati smernice. Strinjamo se torej sklep iz sodišča in sprejeli bomo tudi in izvedli priporočila, ki izhajajo iz revizijskega dela. Vrnil se bom še na nekaj vprašanj iz razprave. Najprej prva točka, ki je bila vezana na večjo potrebo po spremljanju prihodkov kmetov. In tukaj bi želel nekaj povedati. Če obstaja kateri vidik, ki ga res tesno spremljamo, na kmetijskem sektorju je to situacija s prihodki in to počnemo na osnovi mikroekonomskih podatkov, ki nam omogočajo upogled v evolucijo prihodka na kmetijsko gospodarstvo, na vrsto kmetijo, na regijo, na stopnjo za državo članice in tako dalje. In to počnemo tudi z Accountancy Data Network, to je mreža za računovodske podatke, zelo pomembno urodje. Prav tako to počnemo na višji ravni, na makro ravni, na osnovi podatkov Eurostata. Splošno gledano imamo torej predvsej dober pregled prihodkov, ki se ustvarjajo v kmetijskem sektorju, torej na kmetijah, pa tudi glede prihodkov, ki jih ustvarjajo kmetije na osnovi produkcijskega faktorja kmetije. Tukaj gre torej za prihodke, ki niso vezani neposredno na kmetijsko dejavnost, ampak tudi na druge dejavnosti, naprimer kmetijski turizem in tako dalje. Analiziramo torej situacijo s prihodki in te podatke uporabljamo zato, da najprej upravičimo obstoj scheme podpornih plačil. Priznavamo, da je to tudi zelo velika proračunska postavka. In po našem menu je utemeljevanje te scheme zelo pomembno, prav tako pa imamo tudi informacije strani držav članic, na osnovi katerih lahko bolje dodeljujemo podporo prihodku skladno s potrebami držav članic. Seveda pa tukaj obstaja hakec, po našem mnenju mislim, da ne moremo izvajati ciljane podpore prihodkom posamično. Preveč upravičencov je v kmetijskem sektorju za to, za razliko od nekaterih drugih ekonomskih sektorjev. No, zdaj pa še sam sistem odobritve kmetijske podpore in pa scheme osnovnega plačila. Tukaj gre predvsem za podporo, ki je vezano na veliko zemljišča. Tukaj je treba predvsem povdariti to, da moramo še naprej ohraniti to orode kot orode, ki temelji na kmetijskih površinah. Prvič, mislim, da je to eden najbolj zanimljivih virov informacij, ki jih imamo glede kmetijskih dejavnosti in tukaj govorimo o jakih, pa tudi o sistemu klasifikacije zemljiških parcel. Imamo veliko informacij o stotih milijonih parcel, ki obstajajo v EU in to je tudi najbolj pomemben tradicionalni produkcijski faktor v kmetijskem sektorju. To je tudi ta kmetijski dejavnik, ki po našem mnenju najbolje odraža dualnost kmetijskih dejavnosti. Tukaj gre tako za proizvodno hrane, kot pa tudi za upravljanje z naravnimi viri in pa zagotavljanje javnih dobrin. Po našem mnenju mislim, da je pomembno ohraniti sistem podpore plačil na osnovi velikosti zemljišča. Jasno je, da na tej osnovi obstaja jasna povezava v smislu z dodelitvijo podpore v schemi osnovnega plačila. Seveda pa je vse odvisno tudi od stopne podpore za kmetijske gospodarstva in pa velikosti kmetijskega gospodarstva. V trenutnem proračunskem obdobju, po mojem mnenju, pa tudi v naslednjem obdobju bomo uvedli mehanizem, ki bo na nek način ublažil ali pa vsaj zmanjšal ta učinek, tako da bomo zagotovili bolj pravično porazdelitev po različnih velikostih kmetij po celi EU. Na to pa še negativni seznam, kot sem povedal že prej, je bil ta element upeljan v zakonodajo znotraj so zakonodajnega procesa v letih 2012-2013. Parlament in svet sta sicer uvedla nekaj sprememb glede izvajanja in pa uporabe negativnega seznama v trenutnem SKP-ju. Približno polovica držav članic se je odločilo, da bodo prekinjali za uporabo tega negativnega seznama, pa tudi z izvajanjem klauzule aktivnih metod leta 2018 naprej in primarno zaradi prevelikega administrativnega bremena. Je pa jasno, da so v preteklosti države članice vsaj večinoma izrazile pripravljenost upoštevanja načela usmerjanja podporne pomoči na prave kmete, kot temu pravimo, genuine farmers, to so torej tisti upravičenci, ki proizvedejo večino svojega prihodka na osnovi kmetijske dejavnosti. To je pomembno. Na to pa še vaš, vaš primer, gospa predsednica, glede odobritve sredstev in posredotočene javne podpore na zelo majhna zemlišča ali pa majhne deleže zemlišč. Tukaj bi želel omeniti, da obstajajo minimalne zahteve glede uh, velikosti zemljišča, ko gre za podporo pomoči. Ta minimalna zahteva je določena na referenčni ravni EU, se pa to lahko spreminja glede na strukturo kmetijskega sektorja v različnih državah članicah. Minimalna velikost je nič celih ena hektarja na ravni EU. Tako je pri hortikulturi in pri detaljnicah in tako dalje, se je pa ta minimalna velikost določi na ravni države članice. Mislim pa, da zahtevamo minimalno velikost za vsako zemljišče, ki je lahko upravičena do podpore pri prihodku. Le v nekaterih izjemnih primerjih, kjer se upravičenci skušajo izogniti predpisom, to zlorabiti in maksimizirati stopnjo javne podpore. V tem primeru bi bil ta upravičenec še vedno potencijalno podvržen ukrepom strani držav članic, ki imajo možnost, da se odzovejo na to situacijo. In ti kmeti so tudi podvrženi notrni konvergenčnosti pri stopnji plačil. Obenem bi bil ta kmet na to podvržen zahtevi za digresivna plačila, ki se od leta 2015 uvajajo na minimalni stopni 5 odstotkov. V devetih državah članice pa imamo tudi omejitve za odobreno plačila za kmete. To so torej izjemni primeri, ki pa obstajajo, to priznavamo in s tem se bomo skušali soočiti v prihodnosti. Bi vas pa upozoril, da je politično gledano težko posplošiti, kaj je treba storiti v smislu politične usmeritve na osnovi nekaterih primerov, ki ne predstavljajo splošne slike in pa večine kmetov, ampak gre bolj za izjeme. Hvala. Ja, danke schön. Da muss ich jetzt schon nochmal drauf zurückkommen. Hvala lepa. No, k temu se bomo morali še vrniti. Izjeme. Sodišče pravi, da se v polovici primera to ne upošteva in eh, to, kar pravite vi, morda drži na papirju, ampak ne v praksi. To je že treba povedati. In še nekaj me zanima. Kaj se zdaj spremeni na področju premi? Kaj se bo dejansko spremenilo in kaj se bo spremenilo v naslednjem proračunskem letu? Ali se bo zgodilo to kar se je zgodilo v poročilu o ekologizaciji, da se torej ne spremeni nič, zato ker se pravila zdaj ne bodo več spremenila, zato ker tako ali tako dobimo nova. Torej, kaj se bo dejansko spremenilo v tem sistemu premi? Hvala. Um, Hvala lepa. kakor boste prav gotovo razumeli, bi težko zdaj govoril o tem, kaj se bo dejansko spremenilo, kajti komisija še zdaj pripravlja specifične predloge za prihodnost SKP in jasno je, da ta predlog mora iti skozi postopek so odločanja. Ampak v sporočilu komisije je že bilo to navedeno. Namreč izpostavim lahko uvedbo novega modela. To je zelo pomembno, ko govorimo o poenostavitvi, o pomankanju zastavljanju ciljev in o pomankanju uspešnosti. Mislim, da smo že učinkoviti, kajti glede učinkovitosti, po mojem mnenju, ni treba govoriti, lahko pa uspešnost seveda izboljšamo. Vsi ti elementi bodo nekaj, o čemer bomo govorili v novem modelu, v novem sistemu upravljanja. Podpora bo zagotovljena na osnovi specifičnih ciljev, ki se določajo na evropski ravni, ampak ti se bodo potem uvedli na nacionalni ravni. Seveda prilagojene glede na posamezno nacionalno ali regionalno raven, vse skupaj pa bo pod eh, vplivom pravil, ki bodo zasnovana tako, da bodo države članice dobile svoje, zato da bi poskrbeli, da bo podpora bolj prilagojena potrebam, zato da bodo države članice lahko povečale podporo srednjim in majhnim kmetijam in zmanjšale podporo velikim kmetijam, kajti velike kmetije morda potrebujejo manj javne podpore strani EU. To bo glavna sprememba v prihodnosti, spremenila se bo logika za to, da rešimo vprašanje uspešnosti in ciljnega usmerjanja, po mojem mnenju bomo tako povečali tudi poenostavitve in zmanjšali bomo raven kompleksnosti, kajti države članice bodo imele svoj sistem prihodkovne podpore. Imamo negativni seznam. Negativni seznam morda ni relevanten v vseh državah, ampak v prihodnosti, če bodo države članice obdržale ta pristop, bodo potem same opredelile kaj je aktivni kmetovalec v primerjavi z trenutnim sistemom. Ta sistem je mnogo bolj učinkovit, mnogo bolj prilagojen in mnogo bolj preprost. Poskusili bomo doseči še nekaj, namreč uvesti bomo poskusili bolj pošten sistem porazdelitve podpore med državami in v okviru držav članic. Nekaj tega smo že sprejeli v okviru predloga večletnega finančnega okvira. V prihodnosti se bo prihodkovna podpora nadaljevala, ampak ta podpora se bo izvajala na bolj pošten način, zato da bi dosegli bolj pošteno porazdelitev. In zato bomo uvedli ali zgornje pragove, trenutno se tako predvideva, ali pa neke vrste degresivna plačila, zato da bo večina podpore šla kmetijam, ki ta denar najbolj potrebujejo. Gre za majhne in srednje velike kmetije. Velike kmetije imajo več možnosti za zaslužek in torej manj imajo potreb v smislu prihodkovne podpore. Komisija bo sprejela svoj predlog v prihodnih tednih in več podrobnosti boste imeli k malu, kar zadeva osnovno schemo za plačila in tako naprej za prihodnjo SKP. To bo v prihodnjih tednih. Hvala. Hvala lepa, tudi mi se tega že veselimo. Trenutno se torej ne spremeni. Nič, vse ostane tako, kot je. Morda pa se bo kaj spremenilo v prihodnosti, morda bo kaj boljše. A gospa Kadendvah, izvolite. Imam naslednje vprašanje. V predstavitvi se govori o tako imenovanem novem modelu izvajanja. In predstavljeno je, kot da to več ne bo, pre, ne bo več problem. Ampak jaz mislim, da imamo mi predlog, da državam članicam damo več možnosti glede izvajanja in dati bi jim morali možnost, da te nove sisteme objektivno ocenijo in da poskušajo same doseči cilje in to oceniti. Računsko sodišče že dolgo zahteva, da imamo kazalnike in parametre, ki so primerljivi, ki omogočajo primerljivost med različnimi modeli in omogočajo tudi postavljanje ciljev. V trenutni časovnici ne vidim možnosti, da bi imeli 27 ali 28 različnih modelov, jih med seboj primerjali in pripravili te kazalnike. To je prvi komentar. Drugič, zanima me, v kolikšni meri ste upoštevali strokovnjake iz računskega sodišča, kajti to so najboljši strokovnjaki za to, da se oceni, ali bodo vaši novi ukrepi pri preverjanju koristni. Hvala. Še kaj? Hvala. gospa Kadenbach je izpostavila vprašanje in v prihodnosti. Če bodo predloge komisije v skladu z sporočilom, ki smo ga predstavili, bodo države članice imele več manevrskega prostora za izvajanje in zasnovo prihodnje scheme za prihodkovno podporo ampak to bo v okviru EU. Ne bo šlo za okolje brez pravil, torej delali bomo v okviru EU in instrumentov EU, gre pa za raven podrobnosti pri teh instrumentih. Države članice bodo morale bolje prilagoditi instrumente potrebam in sektorju v posamezni državi članici ali regiji. To se pozna naprimer tudi na področju zelenitve. Rekli smo, da bomo imeli univerzalni sistem. Ta sistem bo ustrezen za polovico držav članic, no za druge države članice pa ne deluje. To pomeni, da želimo imeti minimalne zahteve za države članice. Potem pa bodo države članice imele možnost, da dodatno izpilijo te predloge na ravni EU. Lahko bomo imeli 27 različnih modelov. Že zdaj imamo različne modele, če si pogledate trenutno stanje, ampak ti modeli bodo uokvirjeni. Bodo v skladu z EU, in zakonodajo EU, ampak bodo bolj primerljivi in mnogo bolj učinkoviti. Imeli bomo tudi niz kazalnikov, ki bo namenjen temu, da bomo poskrbeli to, kar zahteva sodišče, da bomo imeli boljšo osnovo in bolj kvantificirane cilje. Govorimo o prihodkovni podpori, o podnebnih ukrepih, okoljskih ukrepih in tako naprej. Zato, da bi lahko bolje spremljali to, kar predlagajo in izvajo države članice. Seveda pa želimo tudi bolje oceniti učinek teh instrumentov in politik na prihodke kmetov v obdobju 21-27. Delamo torej na nizju kazalnikov, s katerimi bomo lahko bolje ocenili to situacijo. Torej, na kratko, prav imate. Gospod Figurejo, izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednica. Hvala poslanke in poslanci za vprašanja, ki ste jih zastavili. Hvala za komentarje v zvezi z našim revizijskim poročilom. povedati želim naslednje. Vem, da mora biti sodišče uljudno, ko spregovori, vendar sodišče mora biti tudi jasno. Zato bom poskusil biti jasen. V poročilu smo bili jasni, kar zadeva glavna sporočila. Ampak, če smo jasni, se moramo zavedati, tudi tega, kdaj in kje govorimo. Trenutno je veliko razprav o novem finančnem obdobju, o novi SKP, zato se moramo zavedati, da je zdaj občutljiv čas. In če dajemo priporočila, se moramo zavedati, da je torej zdaj čas, ko govorimo. V splošnem želim povedati, da v poročilu navajamo dvoje. Prvič. Sistem je formalno v redu in na dobre poti. Formalno. Ampak glavni rezultati in glavni namen, ki ga je začela in želela doseči reforma SKP leta 2013, ta namen ni bil dosežen, kar zadeva poenostavitev, ciljno usmerjenost in konvergenco. Formalno so zadeve v redu, vsebinsko pa ne. To je glavno sporočilo, ki ga predajemo zakonodajalcu. Bodite pozorni na to. Še nekaj vprašanj prvič vprašanje upravnega bremena. Da, vsem je jasno, da je poenostavitev bila eden glavnih namenov reforme iz leta 2013. Komisija se z nami strinja, namreč Reforma je bila zapletena in v okviru reforme so države članice dobile nekaj opcij. Večina konkretnih rešitev je bila bolj zapletenih od splošnih pravil, ki so bila sprejeta na ravni EU. Zastavil bi vprašanje, ki se mi zdi pomembno. Zanima me, ali je slabo, če bi države članice dobile možnost, da vzpostavijo konkretne rešitve. Mislim, da to ni slabo. Če seveda za to obstajajo ustrezni pogoji. Če obstaja okvir, ki mu morajo slediti države članice. Če splošnega okvira ni, če ni splošnih pravil, če dajemo državam članicam možnost, da počnejo zadeve po svoje, bodo končne rešitve morda bolj kompleksne, kar zadeva poenostavitev. Gospod Vasku je povedal, da se komisija strinja z nami pri tem. Drugo vprašanje je naslednje razlike med državami članicami. Da, razlike so velike, kar zadeva zneske. V poročilu smo to navedli, da možnost obstaja, torej podatke si lahko preberete v našem poročilu. Odkot izvirajo te razlike? Mislim, da obstajajo tri odgovori za to. Prvi je odgovor, kjer zakonodajalec ne more storiti nič. Namreč gre za velike razlike na področju kmetijstva med državami članicami. To je dejstvo. In tega dejstva ne bo mogoče preprosto spremeniti in to moramo sprejeti. Obstajata pa še dve področji, kjer bi zakonodajalec lahko posredoval. Prvič gre za vprašanje zgodovinskih elementov. Mislim, da še vedno nosimo zgodovinsko breme. Še vedno nosimo breme z začetka tega stoletja. Namreč to vodi do razlik v plačilih za kmete. Zakonodajalec mora razmisliti o tem vprašanju. Druga zadeva pa so možnosti, ki jih imajo na voljo države članice, da oblikujejo različne rešitve. Kakor sem povedal prej, je dobro, da imajo države članice možnosti, če obstaja splošno pravilo ali splošen okvir za EU. Toliko, kar zadeva razlike med državami. Tretji vidik, ki ga želim izpostaviti, je pomankanje osnov za izračune. Teh osnov ni dovolj, naprimer, za izračun prihodka kmetov. težko potem sodišče ocenjuje doseganje rezultatov, kar zadeva varovanje prihodka kmetov. Ni dovolj podatkov, kar zadeva prihodek kmetov. V tem smislu menimo tudi, da v trenutnem SKP ni jasne povezave med cilji politik, političnimi instrumenti za doseganje političnih ciljev in kvantitativnimi ukrepi. Povezav ni. Potem ne moremo reči, da je specifični politični instrument učinkovit ali ne ker nimamo osnov in nimamo kontitivnih ciljev in nimamo povezav med politikami in instrumenti. Na koncu še nekaj vprašanja v zvezi z ciljnim usmerjanjem ter vprašanja v zvezi z negativnim seznamom. gospod Basko iz komisije je že povedal, da je parlament uvedel seznam negativ, negativni seznam. Jaz mislim, da je to dobra zamisel, kajti negativni seznam je želel rešiti problem, ki smo ga imeli prej. Veliko finančne podpore je šlo ljudem, ki niso bili kmetje. To je bila dobra zamisel, ampak kasneje smo ugotovili, da ta rešitev vodi do dodatno zapletanje in več upravnega bremena za države članice. Jasno pa želim povedati, kakšno rešitev je našel parlament rešitev ni bila in se upravičujem, da to povem tako odkrito, vendar sem lojalen vam, ampak rešitev parlamenta je bila najprej, najbolj preprosta. Državam članicam ste rekli, storite, kako želite. Parlament se ni vprašal, zakaj je to tako upravno zapleteno. Niste se vprašali, kakšne druge rešitve lahko najdemo. Rešitev, ki jo je našel parlament, je bila najbolj preprosta. To lahko storite po svoje, nobenih pravil ni bilo, nobenega splošnega okvira. Zato sem vesel, ko slišim komisijo in nestrpno pričakujemo naslednje predloge, namreč, ko komisija pravi, da potrebujemo splošni okvir za Evropsko unijo na ravni kmetijstva. To je zelo pomembno. Videli bomo, kakšne rešitve bo predlagala komisija. In končno. Strinjam se, da imamo v kmetijski politiki scheme plačil, govorimo o prihodku kmetov, ampak obstajajo tudi drugi pomisleki glede okoljske zaščite, glede javnega zdravja, blaginje živali in tako naprej. Vsega tega se moramo zavedati. Sodišče je pripravilo veliko poročil in pripričan sem, da se tega zavedate. In dobro bi bilo, če bi imeli nek celovit pregled nad problemi, s katerimi se sooča kmetijska politika v Evropski uniji. In še čisto, čisto, čisto na koncu priporočila. Prisluhnil sem vam, gospa predsednica. Bili ste kritični do priporočila. Razumem vas. Ampak. Če boste natančno prebrali, kar je navedeno, morate videti, da smo priporočila navedli zdaj, v tem občutljivem času. Priporočila so bila podana na treh ključnih področjih, ki menimo, da so pomembna. V prihodnosti bomo imeli veliko rešitev za poenostavljanje, ciljno usmerjanje in tako naprej. Ampak kaj so tista res glavna vprašanja? Prvič, pri previdni moramo biti, da bodo zadeve natančno izračunane, kajti če bomo še naprej dajali finančno podporo kmetom, če bomo še naprej izvajali ustrezne izračune in če želimo to doseči, potem je to zelo pomembno. To je cilj priporočila eno. Priporočilo dve naslavlja drug problem. Namreč komisija in parlament morata imeti dobre podatke. In Po našem mnenju komisija nima dobrih podatkov o vsem tem. Zato v drugem priporočilu govorimo o podatkih. V prihodnosti zahtevamo, da ima komisija več pristojnosti, da zahteva podatke od držav članic. Komisiji in parlamentu želimo dati možnost, da ima dovolj podatkov za to, da se izvaja nadzor nad izvajanjem politik. In še tretje priporočilo je povezano z glavnim vprašanjem. Gre za pomankanje osnov za izračune v zvezi z prihodki kmetov. Če je kmetijska politika namenjena eni stvari, je to podpora prihodkov kmetov. In menimo, da nimamo dovolj podatkov za to. Nobene osnove ni pri tem, zato da bi lahko mi ustrezno izračunali, ali so zadeve ciljno usmerjene in ali obstaja konvergenca. Gospa predsednica, gospe poslanke in gospodje poslanci, upam, da sem odgovoril na najbolj pomembna vprašanja, seveda pa sem pripravljen na dodatna vprašanja. Če želite, hvala. Gospod poročevalko, izvolite. No. Kaj veliko ni za dodati. Če nekdo na dolgo in široko govori, to še ne pomeni, da je zadeva zastavljena tako, kot je treba določena priporočila računskega sodišča podpiram, ampak ne more biti tako, da se potem po eni strani s prstom kaže na parlament in to pri vsakem poročilu, še posebej pri posebnih poročilih, zahtevamo dodatne podatke, dodatna pojasnila. Ta poročila potem tudi preberemo, pripravljeni smo na delo in če nam tukaj očitate, da ne delamo ustrezno, tega ne morem podpreti. To se mi zdi nekoliko neprimerno. Nikakor ne podpiram tega, da bi komisija imela več pristojnosti. Še vedno obstaja načelo subsidijarnosti in na evropski ravno, ravni se pripravljajo direktive in poskrbeti je treba, da bo tudi v državah članicah preprosto deliti ta sredstva in da bo komisija lahko to nadzirala. Tudi računsko sodišče ima svoje naloge v zvezi s tem in mislim, da moramo zdaj govoriti o, temu, o tem, delati na tem in seveda eh, s preostalim pač moramo zaenkrat nehati. Hvala. No, glavni problem ni v našem odboru, ampak v odboru za kmetijstvo vprašanje je, kako odbor za kmetijstvo pripravlja pravila. In to je seveda potem zelo pomembno za tudi naše delo. Gospod Basko, komisija mora v trialogu izkoristiti možnosti, ki jih ima. Če teh možnosti ne izkoristite, potem vam tudi mi ne moremo pomagati. Spet smo doživeli to, da ste rekli, da bo v naslednji reformi vse lepše in boljše. No, Predolgo sem že tukaj, da bi me to zadovoljilo. Komisija sicer potrebuje več pristojnosti, sodišče ima tukaj prav, ampak eh, to si morate želeti. Vi pa vse potiskate državam članicam. To ni povezano z subsidijarnostjo. Če komisija nima osnovnih podatkov, da bi lahko ocenila politike. Zelo pomembno je, da imate te temeljne podatke. 20 največjih kmetij v Evropi, o tem smo že govorili, dobi zelo veliko podpore. Če vidimo, kakšni so podatki, ki jih imamo na voljo, lahko vidimo, da iz razpoložljivih informacij ni mogoče ugotoviti določenih stvari. Zato mislim, da je treba izvesti analizo In če komisija ne bo upravila te analize, potem zadeva ne bo uredna nič. Potem bo šlo pač tako naprej, da denar delimo levo in desno brez nekega cilja. V postopku soodločanja se seveda pojavljajo številna vprašanja in gospod Figoredo, upam, da ste že predstavili to proporočilo v odboru za okolje da, torej, boste tam, dobro. Lepo je, da tudi njim podate to sporočilo, kaj ti drugače ne bomo nikoli dosegli želenih. Izboljša na področju učinkovitosti, s tem je te točke konec. Hvala lepa za izmenjavo mnen, s tem je javnega dela se je konec. Tisti, ki ne smete biti prisotni za naslednjo točko, lepo prosim, da dvorano čim prej in čim tiše zapustite. Hvala lepa. Sejo